Gospod predsednik, gospod predsednik komisije Barozo, spoštovane poslanke in poslanci. Danes bom nakratko predstavil delo mačarskega predsedstva v zadnjih šestih mesecih. Sedaj eh, smo v bistvu v lažji situaciji. Pred eh, šestimi meseci pa ste me prijazno povabili v to dvorano in takrat sem vam lahko predstavil program eh, mađarskega predsedstva. Imeli smo zelo opremljive cilje, ki smo jih določili. Po šestih mesecih je zelo lahko primerjati med tem, kar smo dosegli in med cilje, kot smo jih določili če želimo oceniti svoje delo, lahko rečemo, da smo v celoti izpolnili vse cilje. In smo opravili vse tisto, kar smo si zadali. Belgiji se želim zahvaliti. Belgija je predsedovala Evropski uniji pred nami. Oni so že opravili odlično delo v času svojega predsedovanja in tako pripravili tudi eh, teren za naše delo. Tudi Jeržiju Buzeku se želim zahvaliti za podporo. Mi smo želeli eh, imeti eh, takšno predsedovanje, v katerem bi bili odnosi s parlamentom eh, tesnejši in veliko ljudi je pri tem sodelovali in zelo smo bili veseli eh, tudi sodelovanja in podpore predsednika Buzeka. Zato mi dovolite, da se eh, mu zahvalim, kakor tudi predsedniku Barosu. Če neko predsedstvo želi biti uspešno, mora seveda svet veliko delati. Predsedniku Baroso se zahvaljujem zlasti zato, ker je bil vse čas tako odprt do uh, vseh vprašanj, zlasti do težkih. Prijazno nam je uh, pomagal pri tem delu in s svojim odnosom pripomogal k uspehu. Zahvaljujem se tudi gospodu uh, Dolu, uh, članom ELS in vsem drugim. Čeprav eh, predsedstvo vedno poskuša ločiti delo, ki ga upravlja od domačih političnih vprašanj, pa je to praktično nemogoče. Zato mora predsedstvo vedno imeti neko politično ozadje, neko politično podporo iz ozadja in to je zagotavljal gospod Jozef Dol. In tako smo lahko tudi kolektivno bolje delali. Želel bi reči, da je bil eden pomembnejših ciljev za mačarsko predsedstvo močna Evropa in upamo, da je sedaj Evropa močnejša. Kot pred 13 leti sem prvič sodeloval kot predsednik vlade na sestanek Evropskega sveta in spomnim se, da da so vsi tisti sestanki takrat potekali v optimističnem vzdušju, veliko ambicioznih načrtov je bilo predstavljenih, eh, prisotno je eh, bila energija, velik zagon in pred 13 leti smo bili še vedno navdušeni nad eh, to združitvijo, nad enotnim trgom, takrat se je ustvarjala tudi enotna, enotna valuta. Vsi smo čisto resno pričakovali, to, da bomo do leta 2020 najbolj razvita regija v Evropski uniji. Takrat nas niso mučile krize in takrat nas niso mučili dvomi, ampak smo zrli v prihodnost z optimizmom in bili prepričani, da bomo tudi vse zadane cilje dosegli. Spoštovane članice in člani Evropskega parlamenta, v okviru svojega povzetka bi želel povedati naslednje. Danes je po mojem mnenju Evropska unija res močnejša, kot je bila pred šestimi meseci. Močnejša je, čeprav je Evropa dobila tri močne udarce odar, v prsi v teh eh, šestih mesecih. Kriza v evrskem območju se je poglobila, na japonskem prišlo do jedrske tragedije in potem so se zgodile še vse spremembe v Severni Afriki, to pa je vse zahtevalo hiter in jasen odzvis, odziv predsedstva in EU se je odzvala uh, hitro in očinkovito na vse te nove izzive. Hitro smo tudi prilagodili šestmesečni program v luči eh, dogodkov. Čeprav je Evropa sedaj močnejša kot pred šestimi meseci, pa vseeno opažamo, da eh, naši voljivci niso ravno tako prepričani v to, da ne čutijo tega, da bi bila Evropa močnejša. In zato se moramo eh, vrniti k eh, osnovam dela v EU. V zadnjih šestih mesecih so namreč naši državljani spremljali grško krizo, eh, videli so, da se kriza poglablja in zato moramo predvsem se osredotočiti na same temelje Evropske unije. Če nam ne bo uspelo oblikovati ustreznega odziva na grško krizo, bo vse drugo za manj, kajti Eh, ljudje ne bodo imeli občutka, da smo uspešni. Zato moramo čim prej dobiti prave odgovore na ta vprašanja. Kot sem rekel, gospe in gospodje, je Evropa sedaj močnejša kot pred šestimi meseci, zlasti zato, ker ima na razpolago preventivne mehanizme in instrumente. Teh instrumentov in mehanizmov za preprečevanje kriz ni imela pred šestimi meseci. Ko smo začeli z evropskim semestrom, je bil to eden glavnih izzivov. Sedaj pa lahko lahko državljanom Evrope rečemo, da imamo v rokah instrumente, instrumente, s katerimi bo mogoče preprečiti težave, v katerih bi se lahko znašel evro. In Ravno tako eh, lahko govorim o tako imenovanem sexpacku, kajti eh, priprave so na zelo visoki ravni in upamo, da bo ta svežen šestih eh, zakonodajnih aktov sprejet in da bomo tako še bolj opremljeni za odziv na krizo. V zadnjih šestih mesecih je bilo sprejeto veliko pomembnih odločitev v zvezi s tem, vendar pa je Evropa močnejša tudi iz eh, drugih razlogov. Sedaj imamo strategijo za Rome. Te strategije v Evropski uniji prej ni bilo. In to ni pomembno samo z vidika človekovih pravic eh, oziroma eh, pravic eh, manjšin. To je pomembno tudi zato, ker nam daje priložnost, ker nam daje priložnost, da bodo milijoni evropskih državljanov sedaj lahko vključeni v trg dela v Evropski uniji, kar pomeni, da bomo tudi gospodarsko močnejši. Strategija za Rome je prvi dokument, ki ne obravnava romske skupnosti kot eh, izzival, kot težave, ampak vidi v romski skupnosti tudi vir moči za Evrope. Sedaj eh, se eh, postavlja tudi drugi program za makrogospodarsko razvoj, potem je pa tu tudi še donovska strategija, ki vključuje osem držav članic in šest tretjih držav in če bomo eh, tej strategiji dali pravo vsebino, bomo spet lahko eh, predstavili zgodbo o uspehu Evropske unije. In še en razlog, zakaj je EU močnejša. Pet ur pred koncem našega eh, predsedovanja smo zaključili pogajanja s Hrvaško pristopna eh, pogajanja s Hrvaško. Naj povem, da eh, to ni pomembno samo za Hrvaško, ampak da je to pomembno tudi za druge države balkanske regije, saj jim odpira evropske perspektive. Svoje izkušnje lahko povzamemo. Na naslednji način. Pripravili smo memorandum o širitvi na Zahodni Balkan. Ta memorandum sem eh, predstavil tudi predsedniku Buzeku in pa predsednikom vlad. Potem je še en razlog, zakaj smo danes močnejši. Sedaj lahko bolje ščitimo svoje meje kot pred šestimi meseci. Sprejete so bile namreč take odločitve, ki omogočajo razmestitev ustreznih zmogljivosti, s katerimi lahko zaščitimo zavarujemo zunanje meje pred eh, migranskimi tokovi. In zato lahko govorimo v tem kontekstu o širitvi in poglabljanju Evropske unije. Naj vas spomnim še na nekaj. Predsedstvo je imelo še eno nalogo. Želeli smo igrati pozitivno vlogo, ponuditi pozitivne instrumente za medinstitucionalno sodelovanje in za reševanje konfliktov. Naj vas spomnim, da smo to delo opravili in da sta eh, parlament in svet skupaj veliko dokumentov uspešno zaključila. Dosegli smo dogovor o tem, kako vključiti Evropski parlament v pripravo večletnih finančnih perspektiv, tudi osebno sem se veliko trudil za boljše stike. 13 krat sem srečal s predsednikom Van Rompuyem, 13 krat sem se srečal tudi s predsednikom Barosom in 9 krat sem se srečal s predsednikom Buzekom. In namen in cilj teh sestankov je bil zagotoviti nemoten potek medinstitucionalnega sodelovanja. V času predsedovanja sem dobiskal tudi vse predsednike vlad članic EU. Na ta način sem skušal tlakovati pot za lažje sprejemanje skupnih odločitev. V zaključek. Naj izrazim svoje upanje, da bo polsko predstavljanje predsedstvo še naprej varovalo dobro ime Srednje Evrope. Upajmo, da je tudi naše predsedstvo opravilo dovolj eh, temeljnega pripravljalnega dela, eh, s katerim bomo pomagali polskemu predsedstvu. Mogoče mačarsko predsedstvo, pa prav gotovo polsko predsedstvo, takšno, da vas bo prepričalo, da so tiste odločitve, ki so bile sprejete pred desetimi leti in ki so bile izvedene pred sedmimi leti, se pravi, da je bila odločitev o eh, širitvi na deset novih član pametna odločitev. Evropska unija je postala bolj vitalna in močnejša. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod predsednik vlade, za to predstavitev. Kot vemo, je mađarsko predsedstvo prevzelo svoje delo v zelo težkem obdobju za svet in za Evropsko unijo. Omenjali ste tveganje in eh, izzive, katerimi ste se močari, eh, mo, morali soočati. To so bile eh, prve izkušnje mačarske na eh, tem področju in zato smo vas tako pozorno poslušali. Sedaj bomo kvalo imeli razpravo o tem. Zahvaljujem se vam za memorandum, ki ste ga poslali. Zahvaljujem se tudi predsednikom vlad in drugim iz držav članic. Ta memorandum vsebuje vizijo za Zahodni Balkan. Nekaj se mi zdi zelo pomembno povedati. Premije Orban pravi, da bo vključitev držav Zahodnega ba, eh, Balkana predstavljala zaklju, zaključek širitve, ki se je začela 2004. To je ta postopek eh, širitve je treba eh, zaključiti. V memorandumu eh, so predstavljene posamezne države tudi in pot, ki jih moramo slediti. Naj še dodam, Evropski parlament je vedno podpiral širitev Evropske unije na Zahodni Balkan. Se jasno, da morajo vse te države izpolniti kriterije, ki so za to potrebni. In tu razmišljamo enako, gospod Orban. Sedaj pa dajem besedo gospodu predsedniku Evropske komisije. Mr. Mr. Prime... Gospod predsednik, gospod predsednik vlade, poslanke in poslanci, gospe in gospodje soočamo se z zelo težkimi okoliščinami, vendar pa se je Mačarska znala s temi težkimi okoliščinami soočiti in doseči ustrezne rezultate. Sedaj lahko EU bolje izkorišča priložnosti, ki so in bolje rešuje težave, ki so pred nami. Zato bi se želel predsedniku vlade Orbano in njegovi ekipi zahvaliti za njihovo privrženost in za njihovo težko delo. V času mađarskega predsedstva sveta je Evropska unija dosegla prvi evropski semester, zaključila pogajanja se Hrvaško, podprla demokratična gibanja arabske spomladi, podprla evropsko strategijo za Rome in eh, tudi sprejela Eh, eh, novo strategijo. In to je dober rezultat. Naj podarim tudi pripravljenost na dialog z Evropskim parlamentom da, eh, za naslednji večletni finančni okvir. Kot veste, sem novembra predlagal, da se začne takšen dialog in to se je zgodilo v času mačarskega predsedstva. S predsednikom Buzekom, gospodom Orbanom, smo se večkrat srečali, tako da smo izmenjali mnenja pred komisijo in smo potem lahko potrdili predloge, ki so sedaj pred vami nami. To je proračun, ki je po naše realističen, ampak ambiciozen, eh, ki se osredotoča tudi na investiranje v bodočo raz. Ta praksa posvetovanja eh, med parlamentom, svetom, komisijo. Eh, ta praksa je sedaj ustaljena praksa in predsednik vlade Tusk mi je že potrdil, da bo polsko predsedstvo hodilo po isti poti. In mislim, da bi se to moralo nadaljevati in prinesti sadove. Veliko smo se naučili tudi iz te krize v naših politikah. Euro eh, eh pek je treba eh, spra spraviti na pot in to vsekakor ni majhna stvar. Eh, vendar pa se v takih časih lahko zgodi, da se države zaprejo eh, same vase, vendar pa smo mi uspeli pokazati, da je soodvisnost izjemno pomembna, ne samo na področju gospodarstva, ampak tudi na področju migracije. Ampak najprej beseda o gospodarstvu. V času eh, predsedovanja je eh, Mačarska poudarjala pomen visoke rasti. Eh, to poudarja tudi eh, polsko predsedstvo. 1,8 odstotka BDP-ja se pričakuje do eh, leta 2011 eh, in še vedno pa je brezposelnost zelo visoka, zlasti med mladimi ljudmi v Evropski uniji. Razlike v konkurenčnosti med državami članicami so še vedno prevelike. Eh, države kot so Grčija so v zelo hudem položaju. Dolgoročno gledano gre za eh, prihodnost našega socialnega tržnega gospodarstva, gre za prihodnost naše vloge. In zato smo oblikovali predloge za eh, gospodarsko upravljanje, ki so bistveni in ki za našo EU. Imeli smo maratonska pogajanja s so zakonodajalci in na končno je ta svežen o gospodarskem upravljanju na vidiko. Parlament in svet pozivam naj naredita še ta zadnji korak in predstavita ta svežen bolje prej kot slej. E, to, to eh, delo sloni tudi na odličnem delu poročevalca. Komisija se bo trudila še naprej, da bo dosegala eh, cilje na tistih področjih, ki so pomembna za rast. Recimo, 12 eh, prioritetnih ukrepov v okviru akta o enotnem trgu. Do konca leta bo komisija oblikovala dokončne predloge. Upamo, da v parlament te predloge lahko podprl, kakor tudi svet do konca leta 2012. Zelo sem vesel, ko vidim že sadove dela na področju intelektualne lastnine komisija tu predstavila celovito strategijo in tudi eh, prejšnji teden so se države članice dogovorile o dveh uredbah, ki bodo eh, omogočile okrepljeno sodelovanje za to, da bomo oblikovali skupni evropski patent. Ta dogovor je bil na mizi že cela desetletja in eh, mačarsko predsedstvo je veliko prispevalo k rešitvi tega vprašanja. Na koncu bo tako mogoče v Evropi zmanjšati za 80 odstotkov stroške za patent in sicer v 25 petih državah članicah. To je zelo pomembno za inovacije in je zelo pomembno tudi z gospodarskega vidika. To bo konec nespremljive situacije, ko je patent v Evropi stal desetkrat več kot v ZDA. To kaže, da lahko eh, evropski ko eh, delovanje dopolnjuje eh, dejavnosti na nacionalni ravni. In drugo pomembno vprašanje v teh šestih mesecih eh, je, so migracije. To je tudi emotivno vprašanje. Evropa je v težki situaciji, to je povezano tudi s tem, kar se je dogajalo na jugu Mediterana spomladi in naj povem, da smo kot Unija ukrepali tako, da smo zavarovali tako svobodo, kakor tudi varnost. Zelo pomembno je, da smo ukrepili tudi Frontex z novo uredbo sodbo, ki je bila sprejeta pred dvema tednoma. Lahko smo se soočili tudi s težko situacijo, ki je povezana z upravljanja šengenskih menjal. E, tu so bili sprejeti nacionalni ukrepi, ki so ogrozili osnovna načela EU, kot je prosti pretok ljudi in pa skupni Evropi, e, evropski prostor brez meja. Komisija bo sedaj predstavila konkretni predlog za. Gospod, gospod predsednik, nekoliko počasneje. Uh, tolmačeva malo težko sledijo. Čisto malo počasneje, prosim. Um, Rekel sem, da bo sedaj komisija predložila svoj konkretni predlog za eh, evropski sistem za spremljanje in eh, ocenjevanje. Eh, ta mehanizem bo spremljal mehanizem varovalk. V V Evropskem svetu smo se dogovorili tudi o skupnem azilnem sistemu, ta mora biti dokončan do leta 2012. Predloge komisija so že na mizi in eh, povsem zaupam v to, da bomo lahko ta cilj tudi dosegli, da imamo vse, kar je za to potrebno. Vesel sem, da je mačarsko predsedstvo naredilo velik korak na področju romske politike. Okvir Evropske komisije za eh, nacionalne strategije za integracijo ro, eh, Romov Eh, podpira Evropski svet in to nam bo pomagalo, da bomo končali eh, izključevanje, ki traja že eh, stoletja in sicer na področju izobraževanja, zaposlovanja, zdravstva in pa stanovanske politike. In zato sem zelo vesel uspešnega obravnavanja tega dosjeja. Daj pa še Hrvaška oziroma uspeh na tem področju. Prejšnji teden so se pogajanja formalno končala, sedaj eh, pričakujemo, da bomo do konca tega leta podpisali pristopno pogodbo. Komisija meni, da bi lahko eh, Hrvaška 1. julija 2013 postala 28. članica EU. Bili smo strogi, a pošteni in ta isti pristop bomo imeli do samega vstopa in to ne bo pomenilo samo močnejše evropske družine, ampak to bo prispevalo tudi k mi, miru, eh, spravi in stabilnosti na Zahodnem Balkanu. In zato bi se želel zahvaliti za vso podporo, ki smo jo v tem procesu dobili, tako, tako da smo lahko eh, realizirali eh, praktično perspektivo do te regije in zato sem res eh, hvaležen Mačarski za njen pristop na tem področju. Potem je tu še podonovska strategija. S to strategijo bomo pomagali povezati in eh, raz, razviti to območje v partnerstvu s šestimi sosedami. Cilj je izboljšati življenje 150 milijonov ljudi, ki živijo v tej regiji. To leto je bilo tudi zelo pomembno leto za sosedsko politiko Sosedsko, pol, sosedska politika je sedaj bolj kot dajkoli prej na samem vrhu programa Evropske unije. In učinkovito smo upravljali tudi s težavami eh, naših, eh, naših eh, južnih sosed, ne samo politično, ampak tudi humanitarno smo pomagali tem držav. Vse je treba upoštevati tudi učinek na Evropo. Na ta način smo lahko podprli napore za demokratizacijo tega območja. Spoštovane članice in člani, treba se osredotočiti na vlaganja v prihodnost. Mačarsko predsedstvo je delovalo v tem smislu in tesno sodelovanje z novim predsedstvom bo koristno za Unijo. Tako bomo zagotovili kontinuiteto eh, dela sveta in to nam bo omogočilo tudi izvesti konstruktivne spremembe skupaj z Evropskim parlamentom. V teh šestih mesecih smo Evropsko agendo utrdili in prepričan sem, da boste v naslednjih šestih mesecih lahko gradili na doseženih uspehih, tako da boste dosegli nove uspehe za našo Unijo. Hvala lepa, gospod predsednik. V imenu Evropske ljudske stranke pa bo sedaj pozil besedo gospod Jozef Don. Gospod predsednik, kolegice in kolegi, mačarsko predsedstvo sveta je pokazalo, da eh, ta menjajoča se predsedstva igrajo zelo pomembno vlogo v našem sistemu. Zato lahko ugotovimo, da je bilo veliko doseženega v teh zadnjih šestih mesecih na več frontah. Najprej na gospodarstvo. Tu je bilo narejeno velikega v zvezi z ekonomskim upravljanjem in pa v zvezi s prvim semestrem. Potem skupna, eh, skupna politika, socialna kohezija, skupna kmetijska politika, varna hrana, notranji trg. Eh, strategija eh, za Podonavje in pa tu je seveda še energetska politika. Zunanja fronta eh, Hrvaška, eh, tu je bil dosežen napredek, ravno tako pa smo izrazili solidarnost z Japonci in z eh, mediteranskimi ljudstvi. Eh, Dragi Viktor Oban, naj vam povem, kakšno je stališče skupine ELS do večine teh stvari. Najprej se predsedstvo zahvaljujem, zlasti se zahvaljujem eh, ministrici za eh, zunanje zadeve Eniko Gori, naši bivši kolegici, za napore, ki jih je vložila v svežen o upravljanju in eh, zlasti v zvesti z skupnostjo metodo, s katero se je ukvarjal tudi ta parlament. Eh, v bistvu smo dosegli izpolnitev 95 eh, odstotkov naših eh, zahtev, vendar pa žal vsega ne moremo Eh, zaključiti ta teden tako, kot je bilo predvideno. Več gospodarskega upravljanja ne bo eh, eh, stabilnega evra in brez stabilnega evra Evropa ne bo zmagala na področju zaposlovanja in eh, socialne kohezije. Mi smo o to prepričani. Gospod predsednik sveta, želim podariti tudi napredek, ki je bil dosežen od januarja na področju skupne politike, pa naj gre za eh, kohezijsko politiko, eh, to je bil dosežen sporazum februarja, kjer se je to, to to orodje okrepilo za naslednja leta ali pa gre za SKP. Eh, marca je bil dosežen dogovor o velikih eh, usmeritvah te reforme v kontekstu eh, rasti cen sorovin in pa v kontekstu skrbi za varno hrano. Potem je pa tu še energija in inovacije, to so strateške teme. Eh, Evropski svet je februarja posvetil en cel sestanek, to je bil en mesec pred tragedijo v Fukushimo. Pa naj gre na koncu tudi za notranji trg. Notranji trg bo še konsolidiran zahvaljujoč Single Market Actu. V zvezi z vsemi temi eh, glavnimi temami je eh, mađarskemu predsedstvu uspelo dosegati uspehe kljub težkemu političnemu kontekstu. Naj dodam nekaj pomembnega romska politika, gospod Orban, uspelo vam je uskladiti Evropce in vam, Evropejce in vam predlagati konkretne rešitve. Zato se vam posebej zahvaljujem. Na koncu naj eh, omenim še eh, dosežke na področju zunanih zadev. Eh, že sem pozdravil napredek, ki ga je Hrvaška dosegla v teh zadnjih mesecih. In eh, samo tako je lahko 27 držav članic eh, dalo zeleno luč za eh, članstvo eh, Hrvaške, kar je želel tudi eh, predsednik Orbana. In to je dobra novica za Hrvate. Ampak to je tudi dobra novica za druge narode Balkane, ki lahko sedaj računajo na evropsko perspektivo, ki postaja otepljiva. Eh, to, kar se je dogajalo v, v sredozemlju, so tudi zaposlovali predsedstvo v veliki meri. Evropa je jasno lahko pokazala svojo moralno solidarnost, eh, solidarnost eh, s južnimi sosedi in je tudi znala rešiti težave eh, z eh, priseljevanjem na eh, jugo Italije. In eh, zlasti sem pa vesel, tega, da se je šengensko območje odprlo na eh, področje eh, Romunije in Bolgarije. S tem nismo delali neke osluge Romunije in Bolgarije, ampak smo to naredili zato, ker so bili izpolnjeni vsi pogoji in s tem smo pokazali, da se nagrajuje delo in zato se zahvaljujem mađarskemu predsedstvu in želim veliko poguma polskemu predsedovanju. Hvala. Najlepša hvala. Sedaj pa dajem besedo gospodu podpredsedniku Hanesu Svobode, Svobodi, ki bo govoril v imenu socialistov in demokratov. Hvala lepa, gospod uh, predsednik komisije, predsednik vlade, gospod predsednik. Uh, Dve nalogi smo, ima predsedstvo. Naprej mora razvijati dosjeje in jih po možnosti zaključiti, ki zadevajo tekoče posle, po drugi strani pa mora imeti tudi vlogo zgleda modela Evropske unije. Kar zadeva prvo vprašanje, gospod premije, bi se vaših, vašim sodelovcem zahvalil, kajti ta vprašanja so bila uspešno rešena. Dosije Hrvaške, ki je bil meni zelo pri srcu, ste dobro peljali tudi romsko strategijo. Torej, eh, iskrena hvala za to, kar zadeva drugo vprašanje, pa eh, bi imel nekaj kritičnih pripomb, kritičnih elementov bi dodal. Ko gre za medijski zakon in ko gre za ustavo, imamo tukaj eh, v Evropskem parlamentu veliko kritičnih pripomb na to. Seveda lahko rečete, da gre za notranjo politiko, ampak gospod premijer, dobro veste, da danes v Evropi, da je smisel Evrope eh, to, da notranja politika pomeni tudi evropsko politiko in da ima evropska politika tudi določene posledice. In eh, zato je ta kritika z evropske strani ustrezna torej medijski eh, zakon morate spremeniti, čeprav je bila Evropska komisija tukaj zelo blaga z vami. In kar zadeva eh, ustavo, veste, da ni Beneška komisija kritizirala samo proces, temveč tudi nekatere temeljne elemente te ustave. Tudi gospod Banki Moon, eh, generalni sekretar Združenih narodov, je mo močno kritiziral vašo ustavo. Lahko govorite uh, marsikaj, ampak vmesni. Uh, kaj se je zgodilo od leta 1956. Jaz sem bil takrat zelo mlad v Avstriji in takrat so bili cilji visoki, prosta, svoboda tiska, svoboda miselnosti. In uh, rekli ste, da je to bilo veliko leto revolucije in da so te sedaj svobodščine postale tudi evropske vrednote. In ni res, tako kot da ko vi go, go, kot predsednik Fidesa govorite, da, da eh, pač socialisti vedno znova samo kritiziramo vašo vlado. Ne, sami ste bili prisotni, ko je bila Hillary eh, Clinton uh, pred kratkim zelo kritična ob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 Clinton je vas pozvala k pozornosti glede demokratičnega razvoja. Vsi moramo biti previdni, ne le Mačarska, ampak glede na razvoj na Mačarskem mora biti Mačarska še posebej pozorna. Seveda imate dvotretinsko večino in teoretično lahko počnete, kar je volja. Vendar, ko imate demokracijo po evropskem eh, vzoru, morate upoštevati tudi to, kar pravijo kritiki, kar pravi opozicija in ne le to, kar pravi dvotretinska večina. Gospod premijer, tukaj ste se zahvalili Evropske ljudske stranke, ampak zahvalili ste se samo ELS seveda imate vso pravico za to, čeprav gre tukaj uh, prvič v moji karieri, da bi videl, da se eno predsedstvo zahvali samo svoji politični skupini. Eh, torej dobra demokracija mora podpirati ne le tiste ki jo podpirajo ampak tudi tiste ki jo kritizirajo in želel bi si da bi zasledovali cilje pluralizma in da bi bili bliže svobodi tiska in svobodi medijev tudi tako kot je povedal tudi tom lengos v ameriki je zelo pomembno da ko gre za evro, vašo evropsko odgovornost. Morate reči ja pluralizmu, ja svobodi medijev, ja svobodi mišljenja, ja kritiki, kajti tudi kritika je del demokracije, pa naj gre za to, imate, ali imate dvotretinsko podporo ali manjšo. Skratka, tudi tisti, ki so um, na nasprotnem bregu, tudi tiste morate upoštevati, tudi to šteje k evropski demokraciji. Hvala lepa. Eh, Hvala lepa, gospod Svoboda, gospod podpredsednik. Eh, modri kartonček eh, za vas ste pripravljeni. Gospod Poselt bi vam zastavil vprašanje. Gospod Poselt, ste želeli zastaviti vprašanje? Ja, gospod predsednik. Mačarska eh, ni imela le prvovrstnega predsedstva, ampak je tudi ima zelo sodobno demokratično ustavo. In gospoda Svobodo sprašujem, ali meni, da gospod Ban Ki-moon ki zastopa organizacijo, kjer je veliko avtokratskih režimov, ali ne bi bilo bolje, da bi se ta gospod ukvarjal s tistimi državami, kjer imajo to vrstno avtokracijo, eh, kot pa z državami, kjer obstaja demokracija? Gospod kolega Poselt, kot prvo gospod Ban Ki-moon. Eh, uživa tudi podporo številnih eh, demokracij tudi številne demokracije so ga podprle pri njegovi izvolitvi omenil sem tudi beneško komisijo in zelo dobro veš da je v beneški komisiji tudi veliko ljudi ki so zelo tesno povezani z tistimi ki so blizu tebi tudi iz poljske skratka demokracija ni vprašanje strank temveč gre za osebno samo zavedanje in s tem, v tem pogledu sem apeliral pri premijeju Orbanu. Hvala. Naslednji govornik pa je graf Aleksandar Lambsdorff. Ja, gospod predsednik, gospod premijer, predsednik komisije, z vedika moje politične skupine je mađarsko predsedstvo zabeležilo številne dosežke, bilo je težko predsedstvo, imeli smo finančno krizo, Fukushino, Fukushimo razvoj v Severni Afriki in vaši vladi, še zlasti, še zlasti eh, eh, zunanjemu ministru in vaši eh, gospe Gjori, gre velika zahvala za to, kar ste dosegli na gospodarskem področju področju za stabilizacijo evra. To je velika naloga, ki še ostaja, ampak veliko ste tudi dosegli. Potem tudi, ko gre za Eh, dosežek eh, na področju finančnega mehanizma. Tukaj ste bili uspešni tudi uvedba evropskega semestra, potem koordinacija proračunskih politik naših držav člani, zato da bi se preprečilo stvarjanje velikih dolgov, kot je bila praksa v preteklosti. Sami ste omenili, da eh, paket šesterčkov o gospodarskem upravljanju še ostaje odprt. Mi tukaj ustrajamo pri tem, da potrebujemo trdnejši pakt stabilnosti in rasti zato uh, bomo tukaj ostali trdi pri vprašanju obrnjene kvalificirane uh, večine. Zdelo se nam je pomembno, da se to vprašanje preloži in da se pogajanja nadaljujejo. Gospod Davl je rekel, da je to prepričljiv gospodarski paket in da je zato potreben stabilen evro. Za nas je bistveno pri tem tudi, da je pakt stabilnosti in rasti tak, ki bo imel zobe, ki bo lahko grizo, zato so ta pogajanja takšna, da jih je še treba voditi naprej. Prav tako ste bili zelo po, uspešni na področju Hrvaške in sklenitve pristopnih pogajanj, kot je rekel gospod Svoboda, je to zelo pomemben korak naprej za celotno regijo. Prav tako vidim tudi za mano kolego, kolega Švaba, ki je vesel, da se je zaključila uredba o, o potrošnikih, potem energetska vprašanja so bila pomembna in potem potem z vidika majhnih in srednjih velikih podjetij v Evropi je seveda zelo pomemben tudi dosežek evropskega patenta, kajti kot je rekel gospod Baroso, je torej to tudi eno od zelo pomembnih dosežkov vašega predsedstva. Ko smo se premijeji uh, eh, sestali z vami v Budimpešti, smo rekli, da, seveda, da vas bomo um, upošt, ocenili tudi z vidika tega, kar se v vaši državi dogaja z vidika liberalne demokracije. Obžalujemo, da je vaše predsedstvo zasenčila kontroverza z vidika medijskega zakona. Tukaj eh, ste uvedli določene spremembe, vendar pa ne na bistvenih področjih. Prav tako bi si želeli, da bi se proces eh, sposodabljanja ustave držav priporočil Beneške komisije. Mislim, da je to nekaj, na kar mora biti pozorna vsaka državna članica, tudi moja sama, zato eh, da bo lahko Evropska unija stopila korak naprej. Čez četrt ure bodo uh, na dansko-švedski meji cariniki znova uvedli šengenski nadzor in to je nadzor oziroma to je dogodek, uh, za katerega bi si želeli, da bi se mu bolj posvetili, potem uh, migracijska politika, potem šengenska ki šengenske svoboščine. Tukaj bi se torej želeli več angažmaja z vaše eh, strani. Sicer pa je bilo vaše predsedstvo uspešno, veseli bi bili, če, vas, če ga torej ne bi zasenčile to vrstne zgodbe. Eh. Hvala lepa. So predsednik eh, Daniel Konbentic Zelenih. Ja. Gospod predsednik, gospod predsednik vlade, priznavam, da včasih stvari ne razumem čisto dobro. Tukaj ste rekli, Evropa je močna, Evropa lahko ukrepa, Evropa mora ukrepati, Evropa mora delovati kot sila. Sila, ki se mora izkazati v težki gospodarski in politični situaciji. Vsi ploskame. In potem 48. leta nismo sprejeli diktata iz Dunaja in potem nismo, 90, eh, nismo 60. Eh, letih eh, sprejeli diktata iz eh, eh Moskve in eh, danes ne bomo sprejemali diktata iz Bruselja. Kdo je rekel to? Vaclav Klans? Ne, Viktor Orban. Marca letos pred svojo publiko. In potem vas lahko sprašujemo, zakaj Evropo slabo sprejemajo v vaši državi. Zato, ker so politiki tam, ki govorijo na en način tukaj v Bruslu, v Štrasburu in na drug način govorijo v svoji lasni državi. In to škodi Evropi in vi ste en od teh politikov, ki eh, Evropi škodijo, gospod Orban. Kajti stvari so enostavne, zelo, zelo enostavne so stvari, veste, kajti. Eh, vaši funkcionarji in vi eh, ste upravili dobro delo. To je zanimivo. To Tukaj imamo primer splošne schizofrenije in pa nacionalnega cinizma, ki je neverjeten. Z drugimi besedami, na mačarskem razgradijo vse, kar se naredi v Štrasburu in uh, Bruslu. Rekli boste, da to sploh ni uh, pomembno. Mam prav, ne? Mam prav, ne? Hvala lepa, hvala lepa, zelo prijazno. No, bom nadaljeval. Uh, čakamo od vsakega manifestanta, eh, ki noče uničiti eh, ciljev države, da služijo interesom Mačarske. Vedno bomo sprejemali eksplicitne ukrepe v meji eh, legitimnosti proti takim manifestacijam, da bi se delovalo proti Zujcem. Kdo je to rekel? Viktor Orban jo we have our own uh, uh, way to deal with, torej na svoj način bomo delali, lahko smo tudi uh, neprijetni, to je rekel Janoš Kadar. Uh, Gospod Orban, to je vaš problem. Po eni strani ste se leta 1989 borili za svobodo, potem ste pa nenadoma poznali in to je zelo neverjetno, to je zelo čudno. Potem pa ste se začeli bati sami sebe, zato ker ste proti diktatorjem iz Bruslja in ko ste pa predsednik diktatorja iz eh, Brusla, se bojite sami sebe. In še bolj bi se morali bati sami sebe, gospod Viktor Orban. In zato boste razumeli, zakaj danes danes evropejci. Lahko vam eh, citiram to, kar je pisalo v vaših časopisih. Dva eh, časopisa na Livi. Združili ste eh, uredništvo. In eh, gospod Baroso je to potrdil. Ampak vaš medijski svet, ki je neodvisen, ki pa v vaših rokah, je to zavrnil. Zato, ker so to bili apozicijski eh, no, eh, časopisi. Potem imate radio, ki je svobodni radio, ki se imenuje Klub radio in čisto slučajno izgubi svojo frekvenco. In čisto slučajno je to eh, eh, katoliški radio, potem, ki dobi njihovo frekvenco. Eh, To je eh, stvar zgodovine, bi lahko rekli, slučajno zgodovine, ampak stvari padajo vedno na eno stran, ne pa na drugo in to je problem. Potem ste pa tudi čisto prav povedali, ravno kar lahko sicer eh, zmigujete z glavo, ampak je res, kar govorim, eh, napravili ste velik nacionalistični govor in ko boste na mačarskem to dobro spet. Ampak drugič, borili ste se za svobodo. Jaz vas nisem veliko slišal takrat, ko so se države v Egiptu in druge se borile. Ste, takrat ste bili bolj molo molo, ampak ko gre za uh, Kitajsko, tam gre, ste tudi bolj tihi. Torej, ne govorite vedno določenih stvari. In potem to, kar se sedaj dogaja v Evropi v zvezi s problemom meja in to, kar dela Danska. Uh,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 povedo, da se to mora takoj nehati. Šengenski eh, sporazum je šengenski sporazum, to je evropsko pravo, pa naj bo to Mačarska ali Danska, nimajo nobene pravice, da postavljajo pod vprašanje evropsko pravo. Če je treba evropsko pravo spreminjati, se bo pa to delalo v soodločanju s tem parlamentom, če bo treba spreminjati evropsko pravo. In videli bomo, eh, če boste dobili večino, gospod Orban. Eh, opravili ste sicer dobro delo, ampak vi ste eh, borec diktature proti diktaturi. Eh, Hvala lepa. Naslednji govornik pa je gospod Jan Zahradil iz skupine konzorticev in reformistov. Pane predsedo komise, pane premijere, pane ministre. Hvala lepa, gospod predsednik. Spoštovani predsednik vlade, predsednik komisije. Mačarski je treba priznati, da je upravila pomembno delo med svojim predsedovanjem. Lahko ji čestitam še zlasti, ko govorimo za vladne sekretarje, ki so z nami veliko eh, časa prebili po Sloveniji in Češki. Je bila to nova država članica, ki je imela, ki je eh, predsedovala Evropske unije in imela, ni imela lahkega dela. Imeli smo imeli uh, šoke v evropskem območju, potem pri zunanjih zadevah. Uh, smo bili priča eh, socialnim in političnim spremembam v Severni Afriki, ki jih nismo že nikoli bili eh, deležni. In seveda bi bile tukaj eh, na šibkih tleh tudi močnejše demokracije, tudi v moji državi. Mi smo med predsedovanjem uh, Eh, videli, da je opozicija neodgovorno vrgla vlade in s tem okrnila naš imič v Evropski uniji. Kljub temu pa bi izrazil kritiko ne, ki se nanaša na mađarsko predsedovanje, temveč na celotno vlogo predsedstev iz novih držav članic v Evropski uniji. Ne strinjam se s gospodom Orbanom glede tega, da širitev na uh, Eh, vzhodno in južno Evropo dodeljuje nove impulze, novo dinamiko, nove izkušnje no, eh, Evropske unije. To se ni zgodilo. Nove države članice so, po mojem mnenju, k malu postale um, države, ki so se hitro navzele federalistične ideologije in Eurospika. In tudi to predsedovanje je bolj ali manj administrativna vaja, ne pa vaja političnega vodenja. Sanjam o dnevu, ko bo premije stopil z vašega mesta in rekel, da potrebujemo novo evropsko paradigmo, da ne moremo nadaljevati s to vrstno 50 let trenutnim konceptom, ki je zastarel. Zastarel je koncept evropske integracije. Ko bo nekdo uh, tak prišel na vaš stolček, bo gospod Kon Bendit takrat rekel, da so proti evropski, ampak prepričan sem, da, bodo, da bodo taki osebi uh, aplaudirali številni evropejci. Hvala lepa. Naslednji govorec pa je gospod Miroslav uh, Ransdorf. Združene levice. Najlepša hvala, gospod predsednik. Rad bi priznal, da mi je mačarska všeč, všeč mi je mačarska kultura, zato sem bil zelo radoveden, kako bo mačarski uspelo izpeljati program za močnejšo Evropo. Reči moram, da sem bil razočaran. Sodeloval sem pri številnih trialogih pri tripartitnih uh, pogajanjih med svetom, komisijo in Evropskim parlamentom in ugotovil sem, da eh, pri, so bile priprave nezadostne in da ni bilo nekih lastnih mnen. In tukaj se bom navezal na to, kar je povedal gospod Jan Zahradil. Nadaljujejo se stereotipi. Če bi povzeli rezultate tega predsedstva. Mnogo kdo se je zahvalil za uspehe tega predsedstva. Jaz pa menim, da to predsedstvo ni zabeležilo prav nobenega uspeha. In to me zelo žalosti, kajti to je bilo predsedstvo, ki eh, se je soočalo z izzivi tako na notranjem kot na zunanjem področju. Zato bi rad vprašal, kje je bil zauzet eh, močen pristop. Le, ko je šlo za medijski zakon, medijsko inteligenco in medijske državljane, le tam smo videli, da se je predsedstvo odzvalo z močno silo. Po mojem mnenju, je tukaj ta parlament zelo samopravičniški, včasih preveč in moramo se zbuditi, po, poiskati moramo druge načine, druge priložnosti, kajti priložnosti, ki so jih doslej imele nove države članice, vključno z mojo državo članico, so bile zapravljene. Mislim, da bo budnica prišla, ko bomo se morali spoprijeti še z večjimi izzivi, izzivi uh, kot danes. Morda se lahko spomnimo besed. Uh, Andreja Andija in Mohačka, da vsekakor potrebujemo to danes. Demokracija. Hvala lepa, Nigel Farage. Hvala lepa. Gospod Orban, ste eni od redkih voditeljev Evropske, ki verjamejo v nacionalno državo in podpira demokracijo. Mislim, da je Mačarska srečna in uh, lahko vesela, da vas ima. In zelo ste se zoprstavili tem uh, evropskim nacionalistom. Prej ste rekli, da ste imeli diktat Moskve, zdaj pa diktat Brusla in da se boste temu odprli, uprli. In tukaj mislite resno. In tako, da ste vi pravzaprav tajno orožje gibanja evroskeptikov in vaše šestletno predsedovanje je vsekakor bilo zgodovinsko, kajti v zadnjih šestih mesecih so narodi Evropske unije se vendarle zbudili eh, da, in ugotovili, da je ta Evropska unija nedemokratičen in spodletev poskus. Kajšne so glavni dosežki, če se pomislimo splošne volitve na Finskem, ko je tam eh, fi, eh, stranka pravih Fincev doživela zgodovinski uspeh? In kdo Lahko se zahvaljujemo, da mnogo fincev noče naprej podpirati spodetelega projekta evra. Finski rezultat uh, je seveda uh, videl, da smo imeli tretjo uh, katastrofo, namreč je bilo treba reševati Portugalsko. Potem so morali že drugič reševati Grčijo, ljudje pa se upirajo na ulicah. In glavni dosežek je bil to, da ste raztrgali šengenski sporazum. Torej v celoti mislim, da ste imeli izvrstnih šest mesecev za sabo. Več se je zgodilo, da bi se prebudila demokracija in prihodnost nacionalne države. Zato ste storili več kot kdorkoli pred vami. In mislim, da se zdaj vendarle ljudje zavedajo, da smo priča začetku konca tega zelo nevarnega projekta. Gospod Orban, odlično delo ste upravili. Mislim, Hvala lepa, gospod sopredsedujoči. Naslednji govornik je Čana Cegedi. Teč. Iz eh, navršenih poslancev. Hvala lepa. Spoštovani gospe poslanci in poslanke, gospod premije, dovolite, da se posvetim dvema vidikoma in analiziram mađarsko predsedstvo eh, vizavi teh dveh vidikov v šestih mesecih. V Evropski uniji analiziramo dogodke, jaz pa bi želel analizirati dogodke z mačarske perspektive. Pred sabo imamo dve poti. Govorimo o gospodarskem zavezništvu, ki sprejema suverenost nacionalnih držav. To je ena od poti, ki torej spoštuje suverenost nacionalnih držav. Druga pot pa gleda na nacionalne države Evrope kot na kolonije. Med mačarskim predsedovanjem smo videli, da ste se zauzemali za večjo centralizacijo Združenih držav Evrope, zato je težje ohraniti suverenost v prihodnje, tudi eh, ko gre za mačarsko. Leta 2004 je veliko Mačarov glasovalo za Evropsko unijo, kajti videli so, da, so ma, da bi Mačari se lahko znova združili, da bi lahko prosto se gibali, lahko bi se čutili kot pripadniki ene skupnosti. Domnevajmo, da je Mačarsko predsedstvo simbolno predsedstvo in da ni veliko manevrskega prostora, ko gre za nacionalna vprašanja kaj pa, ko gre za Beneševe dekrete, za zakon o slovaškem jeziku, za avtonomijo drugih regij, kaj pa ta vprašanja? To, kar smo videli, je, da ste se zauzemali za napačen medijski zakon. Nimamo problemov z vašo romsko strategijo, imam pa problem s tem, da niste razvili mačarske strategije. Hvala lepa za pozornost.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 ne ponos, da nismo ponosni, oziroma Mačari smo ponosni narod in da se um, držimo naših uh, zavez. Mi smo se vključili v določen klub. In držimo se teh pravil. Omenjali so ljudje že medijski zakon. Na to smo se odzvali, nismo zaprosili tukaj, da bi nas drugače obravnavali. Tako da, gospe in gospodje, gospod Svoboda, prebral vam bom preambulo mađarske ustave parlament je razja, razglasil, da je bila naša skupna svoboda da rojena iz revolucije leta 1956. Torej z drugimi besedami naša mađarska ustava vsekakor govori o revoluciji leta 1956 in eh, ustava prav temelji na teh temeljih. Prav tako bi se želel odzvati na, na svetovni pogled gospoda Konbendita, ki smo mu bili danes priča rekel je, da so evropski poslanci dobro delali in da dobro delujemo. Vsekakor imamo med sabo poslanca, ki je romskega porekla, ampak poglejte si, kdo vodi vlado v zadevni državi. Ta pogled na svet je zelo zanimiv. Morda so tukaj določena skrita nasprotja v tem svetovnem pogledu. Mi, mačari, delamo to, kar govorimo, držimo se naših besed in naše dejstva so potrdila prav to v teh šestih mesecih. Če si pogledamo, kaj bo Evropa počel čez nekaj ur, tukaj imamo več eh, predlogov resolucij, o katerih bomo govorili o strogih pogojih, ki so bili sprejeti eh, znotraj mađarske ustave. Uh, In tukaj so določeni pozivi, da ti kriteriji ne bi smeli biti tako strogi, potem pa govorite o diktatih, ki, jih, eh, ki se jim ne bomo podredili. Naj vas opozorim tudi na to, da se je gospod Orban zahvalil vsem. Hvala lepa, gospod uh, Čabašandor Tabadži. Tisztelt miniszterelnök úr,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 izjave, ki sem jih dal na začetku uh, mačarskega predsedovanja, veljajo še danes. Takrat sem rekel, da vsak uh, patriot m, z mačarske in tudi naši poslanci si želijo, da bi bilo to, uspe, to predsedstvo uspešno. Bilanca šestih mesecev pa je dvoumna, kajti uh, vidimo veliko rezultatov, ki so uh, eh, plot dobrega dela civilnih uslužbencev, pogajanja o pristopu z mačarsko Hrvaška so, eh, Hrvaška so zaključena in to je bil največji uspeh mađarskega predsedstva. Prav tako je bila sprejeta podonovska strategija, romska strategija, upeljan je bil ev, eh, evropski semester. Vendar pa smo videli le polovični uspeh, ko govorimo o napredku pri gospodarskem upravljanju in o zakonodajnih ukrepih na tem področju. Prav tako smo med predsedstvom videli, da se predsedniki držav in vlad niso sestali na mačarskem. Tudi vzhodnega eh, partnerstva um, ni bilo organiziranega na mačarskem. Notranja politika je zasenčila politične dosežke. Polit Eh, dosežki na socialnem področju prav tako niso veliki. Medijski zakon, eh, krnjenje vladavine prava, potem ustava, ki jo podpira le ena stranka, vse to je sprožilo upravičeno mednarodno začudenje in nasprotovanje. Mačarska vlada je med predsedovanjem postala izolirana z mnogih, v nek, mnogih pogledih in žal se je naš položaj oslabil in to ni dobro vedeti, da prvi, ki so obdolžili medijski zakon, so bile francoska, nemška in uh, luksemburška vlada, kjer uh, imajo uh, vlado desno-sredinske stranke, tudi nemška stranka stranka, nemška vlada je kritizirala novo mađarsko ustavo. Torej, to, da trdite, da je samo evropska levica napadala mađarsko predsedovanje, ni res. V tej hiši, v tem parlamentu ne želi nobeden dajati nauka drugim. Tukaj govorimo, ne govorimo o tem, da si želimo zadajati udarce treba je poslušati kritike glede ustave, kajti treba jih je primerjati s sistemi drugot po Evropi. V zadnjih šestih mesecih je mađarsko predsedstvo bilo deležno številnih kritik in žal kot mađarci ne moremo doživljati tega predsedstva ponosno z dvignjenimi glaso, gl glavami. Hvala lepa, Lena Ek predsedovanje Evropske unije ne pomeni le odločanje, gre tudi za simbolno dejanje, za simbolno obdobje. Zelo pomembno je, da promoviramo ključne evropske vrednote človekovih pravic in svobode izražanja. Zato premije Orban, pozdravljam to, kako ste romsko vprašanje dali na mizo. Obžalujem pa, da mađarsko predsedstvo na notranjem eh, področju ni bilo prav tako uh, zauzeto za te vrednote. Eh, mađarsko predsedstvo je bilo zelo dobro pri širitvi naše evropske eh, družine in naših vrednot na Hrvaške. Kot podpredsednica delegacije za Hrvaško sem zelo vesela, da so pristopna pogajanja bila zaključena med vašim predsedovanjem. Po vaši zaslugi je bil ta proces širitve še naprej živ in se je premaknil naprej proti zgodovinskemu dogodku. Kljub težkim eh, okoliščinam je prav tako Mačarska zelo dobro vodila energetski dosje, stresni testi, eh, jedrski elektrar po katastrofi v Fukushimi, potem sklepi glede glede energetske učinkovitosti in, in energetski načrt. Potem, kar zadeva prihodnega predsedstva Polske, po, glede na njihovo vedenje na zadnjem uh, okoljskem svetu, se bojimo, da uh, okoljskih vprašanj ne jemljajo tako resno, kot bi jih morali in to obžalujem. Hvala lepa. Rad bi vas prosil, dragi kolegi in kolegice, da govorite nekoliko počasneje, kajti naši tolmači imajo potem z, z tolmačenjem nekaj težav. Gospod Derkjan Epik. Hvala lepa, gospod predsednik. Katarkoli Evropska unija zaide v težave, začnejo voditelji kriviti populiste. Gospod Baroso to redno počne. Upam, da me zdaj posluša, kajti to kaže, da da so vse bolj odtojeni od realnosti. Navadni ljudje so zaskrbljeni. Povedalo jim je bilo, da je bo evro prinešel gospodarsko konvergenco, zdaj pa se dogaja prav nasprotno. Sprašujejo se, kaj se bo dogajalo z njihovimi prihranki, z njihovimi pokojninami, kakšna je prihodnost njihovih otrok v Evropi. Ali so ti ljudje populisti, gospod Baroso? Ali tisti, ki obtožujejo druge populizma, ne bi bilo prav, da bi se oni ozrli v svoja zrcala, kajti bili so preveč, um, um, dajali so preveč preveč um, obljub in krivili so drugi gospod Barozo. Mislim, da je čas, da začnemo konsolidirati dosežke uh, evropske integracije, ne pa da gradimo. Uh, stolp iz Babla, gospod Barozo. Ta populizem je tudi ta, da so evro obvoznice čarobna rešitev za naše dolgove. Kako lahko znižamo dolgove, če jih ustvarjamo na novo, gospod Barozo? Ljudje na cesti so kritični do Evrope. Tam je večina, večina iz te dvorane, ki sprašuje temeljno vprašanja, ki, na kateri evropske voditelji nimajo odgovora. In gospod Barozo, zato ste tako frustrirani. Hvala lepa za vaš govor. Naslednji govornik pa je Paška oziroma njega ni med nami, tako da bom dal besedo takoj gospodu Wernerju Langenu. Ja, dank, meine Hvala lepa, gospod predsednik, mađarsko predsedstvo je bilo zelo uspešno, če spomislimo na izzive, če pomislimo na nevoljo nekaterih držav članic, da bi našli skupno rešitev. Potem eh, tukaj, ko gledamo notranjo sestavo ko, eh, sesta, predsed, sveta, vam lahko le čestitamo. Vaši gospe ministrici Göri, ki je bila dan in noč prisotna in je resnično trdo delala, bi se resnično zahvalil. Zato bi nasprotoval temu, kar je rekel gospod Ransdorf. Kako naj bi neko predsedstvo predsedstvo dalo pametne predloge, če velike države članice te, ta prizadevanja stalno blokirajo. Zato imamo več primerov. In pri teh izzivih je mađarskemu predsedstvu zelo dobro uspelo. In če tukaj vidimo ploskanje gospoda Feriča ali če poslušamo gospoda Zahradila ali gospoda Svoboda, gospoda eh, Konaberdi, da vsi štirje so odšli, vsi so slišali, odpovedali eh, svoje in niso počakali niti, da bi slišali odgovor. In to ni eh, ustrezno vedenje do mađarskega predsedstva. Seveda imate notranje politične probleme, ki jih morate in ste jih morali rešiti. Seveda so bile določene razprave, ampak če poslušam to, kar je rekel gospod Svoboda, svoboda ki sploh ni se posvetil notranji vsebinski agendi eh, madžarskega predsedstva, potem eh, lahko vemo, da je s tem hotel samo spremeniti oziroma prosmeriti pozornost. Gospod Kont Bendit, tudi gospod Orban pri vsej svoji sprednosti ne more rešiti svetovnih problemov od Kitajske do Severne Afrike. Torej, svoje predsedstvo ste vodili dobro, opravili ste dobro delo in po mojem, če vidimo, da obstajajo dajajo tukaj tudi določeni kritiki, potem seveda določenim kritikam ne morem nasprotovati, kaj ti v Bruslju, v komisiji se je, um, se je pravzaprav uh, delalo, kot da se ni nič spremenilo, kot da niso okoliščine posem nove. In da bi omejili nezadovoljstvo predsedstva je bilo tukaj mačarsko predsedstvo zelo uspešno. Hvala, gospod uh, Langen. Ali ste pripravljeni odgovoriti na vprašanje modrega kartončka? Ja, izvolite. Eh, gospod Bostinaru. Gospod Langen, z veseljem vas izzivam pa po, mađa, po rumunsko. Vprašal bi vas, ali ste prebrali mnenje Beneške komisije o novi mađarski ustavi. Če ste to mnenje prebrali, kaj menite o tem mnenju, o tem poročilu, ki je verjetno najbolj kritični dokument, ki sem ga videl v zadnjih 20 letih v Evropi? Äh, Stališče Beneške odloke komisije nisem prebral, ne razumem mačarščine. Prebral pa sem veliko ocen, ki pravijo, da je mačarska ustava ena od najsodobnejših uh, evropskih ustav in mislim, da je treba to počastiti. Samo upravičljivost uh, nekaterih poslancev tega Evropskega parlamenta je pravzaprav nezaslišana. Najlepša hvala za vašo razpravo, sedaj pa gospa Tanja Fajon. Hvala lepa madžarska je zaključila predsedovanje nedvomno z enim ehm, velikim uspehom končanjem pogajanj s hrvaško za vstop v unijo in potrdila da je projekt širitve živ kar je zelo dober signal za celotni zahodni balkan. v sloveniji smo vam tudi zato kot tudi naši sosedi hrvaški iskreno čestitali brez dvoma si zaslužite še nekaj priznanj ustvarili ste dobro podlago za evropsko prihodnost romov uspeli glede podonavja žal pa smo bili prisiljeni zapraviti veliko preveč časa za vaše notranjepolitične spore namesto da bi reševali skupne evropske probleme začenši z novo medijsko zakonodajo ki je resno postavila pod vprašaj svobodo medijev ustavnimi spremembami ki jih je vladajoča stranka zastavila po svojem okusu. vsi želimo da je evropa močna pa se mi zdi da nas ljudje sprejemajo vse slabše. spreminjanje schengenskih pravil gospod orban schengen in euro sta vendar simbol evrope. ne želimo si evrope ki bo delala korake nazaj v demokratičnem razvoju čeprav je konec madžarskega predsedovanja bomo pozorno spremljali vaše prihodnje korake in zato pričakujem tudi da bo poljska spretno in močno odgovorno obrnila krmilo. Hvala lepa, gospod predsednik. Predsednik uh, Orban meni, da je danes Evropa močnejša, kot je bila pred šestimi meseci. Ne želim uh, postavljati po vprašanj vaših dosežkov v času predsedovanja, pa vseeno uh, se ne morem veseloti strinjati za vašo ugotovitvijo. Najprej smo imeli grško krizo, ki je negativno vplivala na Evropo in je ni ukrepila. Špekulacije so še vedno uh, močnejše, kot so bile pred šestimi meseci. Potem tudi uh, Finci. Na, uh, so močnejši oziroma Levre fina, fina, eh, stranka je močnejša desna. In eh, ne vem, Evropa bi morala imeti takšna pravila, s katerimi bi lahko zagotovila spoštovanje kopenhagenskih kriterijev vseh, vseh držav članic, eh, ki so članica EU. Eh, te eh, kriterijev ni dovolj spoštovati samo pred članstvom, ampak tudi po vstopu v EU. In ravno tako menim, kar zadeva Schengen, da tisti, ki so skeptični, so nekoliko uh, žal glasnejši danes, kot pa so bili pred šestimi meseci. Hvala lepa. Eh, Najlepša hvala. Gospod Paška se je vrnil v dvorano, zato mu dam besedo. Izvolite. Važeni pan pre, eh, predseda. Najlepša hvala. Gospod predsednik. Gospod Viktor Orban. Nesporno je, da ste si z mačarsko ustavo prizadevali, izpolniti določene obveznosti, ki izhajajo tudi iz eh, programa predsedovanja sveta in zato smo vam hvaležni. Ko pa govorimo o vsakodnevnem delovanju ustave, tukaj lahko ugotovimo, da je prišlo do določenih ukrepov, določenih ugest, ki so zasenčile delovanje Mačarske. Ravno zato smo v Bruslju Eh, veliko krat eh, slišali to, eh, da so kritični, da želijo, da vašo ustavo popravite in zato ste popravili ustavo. Ban Ki-moon, generalni sekretar Združenih narodov, pa tudi Beneška komisija, sta se s tem v zvezi oglasila in zauzela stališča. Vse prej kot enostavno je, da bi upoštevali interese vseh in da bi bili vsi zadovoljni. Morda v vaši ustavi pogrešamo določene stvari, nekaj pravic ni in ta ustava še ni popolna. Najlepša hvala. Naslednji govornik, gospod Kasini. Ja, številni eh, so spregovorili, ne bom se navezal na vse prispevke, ampak eh, v Odbor za ustavne zadeve smo sklicali več eh, sestankov, tako smo imeli več sestankov tako v Bruslju v okviru eh, Kozaka, pa tudi v vaši državi. Zavedali eh, smo se, da je mačarsko predsedstvo predano evropskim idealom. Odbor za ustavne zadeve bi se vam rad zelo toplo zahvalil za pomoč, ki ste nam jo zagotovili. Potem pa tudi pobuda, drža pobuda državljanov, tudi to smo sprijeli ko govorim o gospe Giori, zelo uspešno je z nami sodelovala in videli smo, da vam je preglednost zelo pomembna. Upam, da bo polsko predsedstvo sledilo vašemu dobremu zgledu na tem področju. Rekli ste, da je Evropa močnejša po mačarskem predsedovanju. To je slogan, ki je bil zelo posrečeno izbran. Lahko ugotovimo, da je Evropa res močnejša. Številni so vas eh, kritizirali, tudi v Evropskem parlamentu je bilo veliko kritičnih opask, tudi v drugih forumih ampak lahko povem, kaj so moje izkušnje. Poznam ustavno pravo, prebral sem številne ustave. In nezaslišano je, da se kritizira ustava določene države članice na podlagi določenih stvari, ki so izključno v nacionalni pristojnosti. Tega nikakor ne moremo sprijeti. Uh, Zato, ko govorimo o družinskih vrednotah, moramo ugotoviti, da je to del tradicije, to je del evropske dediščine in to je bistven del našega sistema. Zato bi se vam radi zahvalili, ker ste bili res konstruktivni, ker ste bili predani temu projektu in opravili ste izjemno dobro delo. Gospa Edith Herzog je naslednja. Najlepša hvala, spoštovane kolegice in kolegi, spoštovani gospod predsednik, gospod premije. Ne vem najbolje, v kateri vlogi danes nastopa gospod Orban. Sprašujem se, ali je evropejec ali je državni uradnik. Lahko gotovimo, eh, da so mađarski strokovnjaki državni uradniki upravili izjemno dobro delo, ampak Brusle ne smemo enačiti z Moskvo. Še naprej moramo spoštovati uradnike. Ni eh, dobro, da tukaj upoštevamo čistko in eh, da to čistko izvajamo še enkrat. Ker mislim, da so nekateri izpostavili kar nekaj bistvenih točk. Kaj se bo zgodilo pojutrišnjem? Odločitve, ki smo jih eh, sprejeli, eh, bodo postale standardne. To bo običajno delovanje. Ne smemo ostati zmerni. Zmernost pa se po mojem mnenju tudi ni dobro izkazala, ko govorimo o eh, evroobmočju, ko govorimo o državnih uradnikih. Mačarska naj bi vodila nekakšno vojno, ne vem, ali je to dober izraz, ali se bomo tako ustrezno posvetili dejanskim problemom, gospa Gulon. Dobar dan, gospod predsednik, dobar dan, gospod predsednik vlade. Najprej bi se želela zahvaliti celotni mačarski ekipi, s katero smo veliko sodelovali o gospodarskem upravljanju. Gospod predsednik, ampak jaz ne bi govorila o tem, če dovolite. Ena stvar me preseneča in sicer, kako Eh, ko se je končalo eh, mađarsko predsedovanje, je umrl Otto von Habsburg. In ta smrt v povezavi se mi zdi signal, ki bi za nas moral biti opozorilo. Naše države, naše zgradbe so šipke. In nekateri smo mislili, da je to. Pri, Eh, prihodnost, rešitev za prihodnost, ampak moramo pomisliti, kaj se je zgodilo z drugimi imperijami, tudi z Rom, rimskim imperijem. To, kar smo poskušali zgraditi, se mi zdi dosti bolj pomembno kot pa oski eh, nacionalizem. Gospod Prodi je rekel vedno tistim, ki so primerjali bruselsko diktaturo z moskovsko eh, Rad bi, da mi poveste, kdaj ste postali članica Sovjetske zveze. Toliko za eh, konec. Hvala. Um, Corien... Hvala. Gospa Korin Wortman-Kohl. Hvala za besedo, gospod predsednik. Naj se najprej zahvalim mačarskemu predsedstvu, kar je bilo zelo predano. Opravili so izjemno dobro delo, poskrbeli so za to, da smo sprejeli svežen gospodarskih ukrepov, ki je skoraj da zaključen. Močnejša Evropa, to je bil vaš slogan, ampak uspelo nam bo samo, če bomo imeli dobro ekipo. Zato bi se rada zahvalila državni sekretarki, potem finančnemu ministru, vsem veleposlanikom Mačarske in eh, tudi gospe Gjeri. Ob koncu predsedstva ste povdarili, eh, da boste resno obravnavali sodelovanje z Evropskim parlamentom. Ta pristop ste tudi upoštevali. Želeli smo si mi, tako eh, vi kot mi, da bi uspeli in to nam je dejansko uspelo če bo Evropski parlament uspešen, eh, bo tudi svet upošteval naše predloge. In zato moramo preseči eh, še ta dva odstotka pri teh 28 odstotkih, ki smo jih že dosegli. Pomembno je, da so ukrepi učinkoviti in da cele dosežemo. Gre za skupna prizadevanja, skupno zavezo. In tukaj moramo graditi na 98 odstotkih, ki jih že imamo. Še zadnji eh, dve oviri moramo premagati v tem maratonu. Vem, da so rezultati bistveni, Vem tudi, da moramo prehoditi zadnje korake, ampak hvaležna sem vam že sedaj, ker ste opravili zelo dobro delo. Zelo dobro pripravljeno delo je že za nami in upam, da bomo lahko sklenili ta do 7 meseca septembra. Gospod Frederik Dardan je naslednji. Merci, Hvala lepa, gospod predsednik, gospod predsednik vlade. Na vas se obračam eh, kot član odbora za socialne zadeve. Določen napredek je bil dosežen na eh, nekaterih področjih, zlasti pri Romih, ampak pri prejšnjem predsedstvu se je veliko naredilo na področju sociale, zlasti v zvezi z bojo proti reščenju otrok, brezdomcev in tako naprej. Ampak vaše predsedstvo se ni veliko ukvarjalo s socialo. Povdarjali ste rasa, poslovanje eh, in pa model Evrops eh, eh pomen evropskega modela. In vaša obramba, obramba eh, gospodarskega upravljanja eh, se je eh, v glavnem osredotočala na priporočila država članica. Po vašem naj bi edini možni način gospodarskega napredka bil v tem, da se zmanjšajo socialni izhodki. Naj omenim pedagoško metodo, ki je bila razvita in sicer, ki je namenjena boju proti revščini otrok. Na socialni ravni so nekatera vaša stališča v nasproti z vašimi obljubami. Hvala lepa. Uh, speaker, Hvala. Gospa Marijeta Džinakaujen, naslednja, izvolite. <clears throat> Ja, Najlepša hvala, gospod predsednik. Predsedstvo Mačarske bi želel čestitati. To, kar je pomembno, so rezultati. to, kar ostaja. Veliko se je govorilo o finančni stabilnosti. Napori se bodo morali še naprej osredotočati na makroekonomske cilje. Veliko je bilo doseženega v zvezi z Romi, z varnostjo, s Schengnom. To, kar je pa pomembno, pa je povdariti socialno dimenzijo. Eh, tudi v povezavi s cilji strategije Evropa 2020. Mačarskemu predsedstvu se želim zahvaliti v imenu eh, Grčije za vse napore, ki jih je vložilo v to, da bi lahko naša država eh, premagala težave, ne glede na razlike v ocenah ne glede na razlike v stališčih, ki verjetno še vedno ostajajo v Grčiji, pa eh, v Grčiji prevladuje demokracije. Vsi vemo, da bi brez te pomoči bili v zelo velikih težavah in razumemo pomen angažiranosti predsedstva in komisije. To, kar je pomembno, pa je, videti, kako bo mogoče doseči cilje strategije Evropa 2020. Če vemo, da nismo dosegli eh, rezultatov iz Lizbonskega programa. Hvala lepa, eh, gospa Angelili. Presidente, signor primo ministro. Najlepša hvala, gospod predsednik, gospod premije. Kar zadeva novo mađarsko ustavo, smo imeli živahne razprave. Kljub kontroverzam mi dovolite, da povem, da zelo cenim, eh, da ste v tej ustavi se izključno in eksplicitno navezali na prihodnost novih generacij. Zelo občutljivi eh, ste, kar zadeva potrebe eh, mladih. Mačarsko predsedstvo je direktivo o boju proti zlorabi, predvsem spolni eh, zlorabi mladoletnikov, pripisalo velik eh, pomen tudi boj proti pedofilski pornografiji. Sama sem bila poročevalka, o tem poročilu bomo glasovali prihodnji teden. To je res eh, učinkovit zakonodajni ukrep, ki je zelo sodoben in ustrezen, tako da bomo imeli zelo resne kazenske sankcije, zaščitili bomo žrtve, opredelili bomo tako imenovani spolni turizem, potem bomo imeli tudi možnost sankcionirati določene ponudbe prek spleta. Potem je tukaj tudi zaplemba premoženja, ki je rezultat tovrstnih kaznivih dejanj. Ravno tako ne bomo več imeli pornografskih pedobilskih vsebin na spletu. To so določene točke, ki sem jih sedaj želela izpostaviti. Ampak eh, res želim še enkrat povdariti, eh, da smo uspeli tudi zato, ker ste bili eh, vi pripravljeni, ker ste bili občutljivi in predani kot mačarsko predsedstvo. Najlepša hvala. Eh, Idiko Galpelč. Najlepša hvala, gospod predsednik. Če se spomnim začetka. In eh, če se spomnim na to, eh, kaj so povedali evropski poslanci, to pove zelo veliko. Govorimo o maratonu, potem pa govorimo eh, tudi o šprintu in to je resna pomankljivost. Sicer ne vem, ali ste menili, da govorimo resno in ali res želimo doseči vse te cilje. Kar nekaj ovir smo morali premostiti, ampak eh, dnevni red je bil eh, zelo natrpen, časovni okvir pa je bil omejen. Uspelo nam je, tudi na ciljni eh, črti nismo izgubili zagona. Priča smo novi institucionalni ureditvi. Potem postopek soodločena smo uveljavili tako, da je predsedstvo uspelo, da ste bili tudi predani sodelovanju z Evropskim parlamentom, potem Evropski semester, potem svežen šestih ukrepov, ukrepi gospodarskega vodenja in upravljanja, vse to so dosežki. Ko govorimo o uspešni gospodarski in ekonomski politiki ter sodelovanju, spostavili smo novo zavezništvo, eh, ko eh, govorimo o podonavski regiji in mislim, da je mađarsko predsedstvo res trdo delalo, tako da je doseglo vse te uspehe. Vesela sem, ko slišim druge, da hvalite mađarsko predsedstvo. Lahko povem, da nismo služili zgolj Evropi, ampak da smo služili tudi mađarski in prebivalcem. Najlepša hvala, sedaj pa postopek Catch the Eye, pritegnite pozornost eh, predsednika, ampak še enkrat želim izpostaviti, da smo res dobro sodelovali. To velja tako za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 Sem srcem bi rad čestital mađarskemu predsedstvu in premijeju. Mislim, da je to predsedstvo bilo uspešno. Predsedstvo se je nastopili takrat, ko smo se soočali eh, s številnimi krizami. Bile so navedene recimo kriza evroobmočja, potem arabska pomlad, pomlad narodov, potem pa tudi kriza, ki je bila povezana z jedrsko katastrofo na Japonskem. Mačarsko predsedstvo je vzpostavilo evropski semester, a ravno tako pa je preučilo varnostne standarde, kar zdeva jedrsko zaščito. Potem sprejeli ste vse odločitve, ki se navezujejo na zelo težavne dosjeje, stabilizirali ste krizo. To je pomembno za vse države članice Evropske unije. Ne strinjam se z gospodom Kohn-Benditom, ravno tako nasprotujem gospodu Farageu ona dva sta rekla, da to pomeni eh, krizo in da so postavili pod vprašaj evropski projekt. Jaz bi raz predsedstvu čestito, ker je bilo tako kompetentno. Gospa Vidalova. Ďakujem veľmi pekne. Vážení kolegovia. Najlepša hvala, kolegice in kolegi. Gospod Orban je na začetku omenil, da je sodelovanje političnih skupin zelo pomembno, da to zelo ceni, da se je to sodelovanje izboljšalo, potem pa je omenil samo Evropsko ljudsko stranko. Sama menim, da je v Evropskem parlamentu več političnih skupin. Mislim, da ste omenili tudi vse dogodke, ki so zaznamovali vaše predsedstvo. Potem pa ste omenili eh, tudi ustavo, ampak eh, nekateri niso vedeli, kaj sploh Veneška komisija je in mislim, eh, da je to znak ignorance. ignorance. Potem nacionalizem in izjava, ki pravi, da Evropska unija ni tako pomembna, mislim, da to ni dober primer. Ko pa govorimo o prednostnih nalogah, izboljšati moramo položaj mladih, zato me zanima, kaj ste naredili na tem področju. Sama menim, da tukaj niste zabeležili ničesar.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 delo takrat, ko smo se soočali s številnimi krizami, tako v Evropski uniji, kot tudi na zonalnem političnem prizorišču. Nobenemu predsedstvu ni uspelo, da bi doseglo vse cilje, ampak če se ozrem na prejšnja predsedstva, lahko povem, da se je mačarsko predsedstvo dobro izkazalo. Sknili so pristopna pogajanja s Hrvaško, ravno tako pa so eh, sprejeli svežen šestih ukrepov. Predsedstvo je tudi uspelo, da se je posvetilo podonovski strategiji, ravno tako je pripravilo pomembno romsko strategijo. Pomembno je preučiti tudi strategijo mačarske vlade. Ta vlada nam zelo dobro kaže, kako lahko z evropskimi veri izboljšamo kakovost življenja. Potem tudi izjava komisarke Reding. Rekla je, da ste želeli eh, zavarovati pravzaprav rojstvo oziroma nerojene otroke, ampak to nasprotuje evropskim vrednotam. Gospod Obermajer. Najlepša hvala. Mačarsko predsedstvo se je začelo z dogodki na notranjem političnem prizorišču, ki so poskrbele eh, za očitke, ki niso bili utemeljeni. Potem eh, evroobmočje, kriza, jedrska katastrofa in ena zadnje, tudi migracijski tokovi zaradi arabske pomladi. Vseeno pa so dosegli zelo pomembne dosežke, recimo tudi z Islandijo ste se začeli pogajati, zaključili ste tudi pogajalski proces s Hrvaško, potem je tukaj podonovska strategija. Lahko povem, da kar zdaj jedrsko katastrofo in tudi eh, jedrsko varnost, tudi okoljsko tematiko, tukaj pa vaš pristop pogrešam. Potem pa sprašujem se, kaj je z šengenskimi standardi, kaj bo to pomenilo za eh, našo varnost, nekoliko dvomim. Vseeno pa ste opravili dobro delo in res eh, čestitam našim mačarskim sosedom. Hvala. Gospod Milan Zver je naslednji. Spoštovani gospod predsedujoči, spoštovani predsednik mačarske vlade, gospod Orban dovolite da vam v imenu slovenske delegacije v evropski ljudski stranki najprej da se vam zahvalim za odlično predsedovanje ter vam čestitam za dobro opravljeno delo. ni bilo lahko bila je na nek način trnova pot eh, predsedovali ste v okoliščinah ki jo je zaznamovala kriza fukušima in pa tudi politični cunami iz eh, politične levice tudi v evropskem parlamentu eh, ki vam je nenehno politiziral vaše delo in pa tudi mešal nekatere notranjepolitične stvari z evropskimi. pa kljub temu ste dosegli eh, dobre rezultate zlasti bi poudaril tistim ki vam pravijo da niste pravi evropejec evropski semester je eden od najbolj proevropskih mehanizmov ki smo jih sprejeli v evropskih inštitucijah po spremembi ustave. dobri ste dejstva govorijo zase želim vam še veliko agotado su tiempo tiene la palabra y será la última que se dé en este turno de caza de ojo de zadnji oziroma zadnja gospa Monika Flašikova Benova. Najlepša hvala, gospod predsednik. Dovolite mi, da pozdravim mačarsko delegacijo, ki jo vodi mačarski premije. Predsedstvo si je zadalo zelo ambiciozen program in zato smo vam zelo hvaležni. Verjamem, da Evropskega parlamenta in plenarnega zasedanja ne smemo izkoriščati zgolj za kritične opaske. Namreč tudi sedež oziroma položaj predsedstva se ne sme zlorabljati. Vaše predsedstvo je bilo predsedstvo brez primere namreč eh, predsedovali ste svetu in veliko krat je tukaj prišlo do zlorab. Vsekakor pa se vam moramo zahvaliti, vendar pa začetek ni bil ravno posrečen. Konesta intervencija je bila prekinjena. To je zadnji prispevek eh, v postopku Catch the Eye. Opravičujem se številnim, ki ste želeli dobiti besedo, ampak eh, zaostajamo. Eh, zato bomo s tem sklenili to obravnavo. Sedaj pa bo besedo dobil gospod Ševčevič, podpredsednik komisije, ki bo v imenu komisije sklenil razpravo. Izvolite, gospod Ševčevič. Najlepša hvala, gospod predsednik, gospod premije, poslanke in poslanci. Razprava je zelo jasno pokazala, kako pomemben je proces evropskega povezovanja danes in kako pomembno vlogo ima še vedno rodirajoče predsedstvo. Slogan oziroma moto mađarskega predsedstva je bil močna Evropa in to močno Evropo dejansko potrebujemo. Številni dosežki so že bili navedeni danes in s tem je Evropska unija okrepljena, recimo gospodarsko vodanje in upravljanje, prvi evropski semester, potem finančne storitve in eh, nadzor, varstvo potrošnikov, romska strategija, podonovska strategija in ne nazadnje tudi sklenjen pogajalski proces Hrvaško. Naj omenim samo nekatere. Ampak eh, ne smemo se eh, slepiti in Nekaj točk je bilo izpostavljeno danes v, v razpravi, zato se bom sedaj navezal na te. Ko govorimo o mađarski ustavi, potem ste omenili tudi ulogo komisije v tej zgodbi. To je resna zadeva in mislim, da moramo, preden potegnemo zaključke, vse podvreči zelo izčrpni analizi. Najprej 1. januarja 2012 bo ta ustava začela veljati, zato pa potrebujemo tudi izvedbene ukrepe. Kako zadeve ocenjujemo trenutno? Mačarska ustava, po našem mnenju, tukaj določene eh, zadeve usklajuje z evropsko zakonodajo, ampak dokončno oceno bomo podali šele takrat, eh, ko bomo vse ukrepe uveljavili v praksi. Komisija seveda sledi in upošteva delo Beneške komisije 20. junija, so podali zelo obsežno oceno s tem v zvezi seveda na zahtevo parlamentarne skupščine Sveta Evrope. V tem trenutku to mnenje analiziramo. Skladno s tem, Evropska komisija resno obravnava svojo vlogo varuha Evropske unije, zato bomo še naprej pozorni. To velja tako za Mačarsko, kot tudi za vse ostale države članice in seveda bomo po potrebi uporabili eh, tudi privilegije in mehanizme, ki nam pripadajo. Ampak eh, naj omenim eh, tudi nekaj dogodkov, za kar je bilo to predsedstvo mejnik predvsem ko govorimo o krepitvi gospodarskega vodanja, potem so tukaj skupne gospodarske politike, ko je bil spostavljen evropski semester. Kar nekaj govornikov je že omenilo, da je sedanja kriza zelo jasno izpostavila, kako so naša gospodarstva povezana. In videli smo, da je naša prihodnost ravno tako skupna imamo evropski prostor, ne 27 ločenih nacionalnih gospodarstv. Zato se moramo vprašati, eh, kakšne učinke bomo imeli, če gre določeni državi članici slabo. Ravno zato smo pripravili strategijo 2020. To je bila podlaga za prvi evropski semester. Hvala mađarskemu predsedstvu, ker je bil ta semester res uspešen hvala, ker smo imeli zelo dobro razpravo v zvezi s konkretnimi priporočili za posamezne države. To je podporil tudi Evropski svet. Tako smo vzpostavili najboljše možne pogoje, zagotovili smo prehod od nacionalnega semestra v evropski semester. Gospodarske reforme bodo uspešne samo, če jih bodo nacionalne vlade potrdile in uveljavile v praksi. Če pa mi dovolite, bom komentiral tudi svežen gospodarskega vodenja. Tako svet kot tudi Evropski parlament napredujeta. In kmalo eh, bomo sklenili eh, in potrdili ta pomemben svežen. Res bi bilo zelo potrebno, eh, če bi tu naredili dodatni korak in bi zaključili pogajalski proces. Prej, ko bomo to storili, bolje bo. Lebo. Rad bi se res zahvalil mađarskemu predsedstvu, ki je vložilo veliko prizadevanja, ko smo se pogajali, tako da je ta zakonodajni svežen skoraj da sprejet. Že prvi dan je mađarsko predsedstvo reklo, da je prednostna naloga predsedovanja, da se zaključi pogajalski proces s Hrvaško. To je pomemben uspeh in to je pomemben signal ne zgolj za Hrvate, ampak za vse prebivalce Zahodnega Balkana. Uh, ker smo s tem potrdili, da je njihova prihodnost v Evropski uniji. Rekli smo tudi, da je širitev še vedno kredibilen proces za obe strani, tako kot zdajva Evropsko unijo, kot tudi eh, to regijo. In Evropska unija je še vedno predana širitvi na Zahodni Belgan. Potem mađarsko predsedstvo nam je pomagalo, da smo oblikovali nove sosedske politike. Tukaj smo potrdili demokracije. Pripravljeni smo podpreti tiste reforme, ki bodo ta pozitiven proces še utrdile. Ob koncu še tole. Omenil bom dve pomembni strategiji. Najprej podonovska strategija. Verjamem, da bo ta tako uspešna, eh, kot je bila prva makroekonomska strategija za Baltsko regijo. Skupno strokovno znanje in izkušnje komisije nam lahko pomagajo in lahko poskrbimo za to, da se ta gospodarska regija oživi in eh, da uveljavimo blaginjo. Potem romska strategija, zelo dobro delo je bilo upravljeno, to smo tudi zabeležili. Tako smo jasno pokazali, da je romsko vprašanje evropsko vprašanje, zato potrebujemo evropske rešitve. To je vprašanje, ki se mu morajo posvetiti vse inštitucije in vse države članice ravno zato je zelo pomembno, da vzpostavimo povezave med evropskimi politikami in nacionalnimi akcijskimi načrti. Ravno zato mislim, da bo to korak v pozitivno smer, kar zadeva romsko manjšino. Gospod predsednik, naj se ravno tako zahvalim partnerjem. To so partnerji, s katerimi sem sodeloval skoraj da vsak dan, gospod Matoni, zunanji minister, potem sekretarka Eniko Gjeri, ki je uh, za časa mađarskega predsedovanja, skoraj da vse dneve preživela v Evropskem parlamentu. Vsem se zahvaljujem za zelo dobro sodelovanje. Hvala. Najlepša hvala, gospod eh, Šefkovič. In eh, eh, za konec, za konec te razprave dajem besedo gospodu Viktorju Orbamu, predsedniku vlade Mačarske in bivšemu predsedniku sveta. Prosim, gospod Orban. Hvala lepa, gospod predsedujoči, članice in člani. Dovolite mi, da še enkrat ponovim, da se želi mađarsko predsedstvo zahvaliti Evropskemu parlamentu, celemu parlamentu. Ravno tako se zahvaljuje predsedniku Buzeku, ki nas je podpiral vse čas našega predsedovanja. In dovolite mi, da, da ponovim. Zlasti pa se zahvaljujem skupini ELS in eh, predsedniku te skupine zaradi njegovega odličnega politika. Tič, e, zaradi njegove odlične politične podpore smo lahko naredili to, kar smo. Moramo povedati, kakšne so stvari v resnici. Na začetku nas je levica napadla. To bi bilo lahko paraliziralo predsedstvo lahko bi nam preprečilo doseči naše cilje. Ampak morali smo znati te napade odvrniti in to smo lahko naredili tudi s pomočjo ALS. Zato sem eh, politični skupini Evropske ljudske stranke hvaležen za to, ker so nam zdali ob strani. Potem pa, gospod predsednik, še nekaj osebnih pripomp ki smo jih slišali v tem razpravo, ne eh, iz osebnih razlogov, ampak v interesu Mačarske, menim, da moram odgovoriti. Naj ponovim nekaj stvari najprej. Mislim, da je to eh, slab retorični eh, trik, če govorimo o slabih voditeljih in dobrih državnih uslužbencih, ki upravljajo delo. V parlamentu sem bil veliko krat, veliko krat sem slišal ta argument in ta argument vedno uporablja opozicija, takrat, ko vladi uspe dos, nedvomno doseči uspeh. In ko opozicija takega uspeha noče priznati. Mogoče bi to komu lahko se zdelo zabavno. Zabavno bi bilo, če ne bi tega tako veliko krat slišali, da že postaja malo utrujajoče. In v Evropi so vlade, ki so komentirale in ki so tudi kritizirale mačarsko ustavo. Tu ne govorim samo o Bruslu, tu govorim o uh, mednarodnih vladah. Nobene vlade ni in nobenega uh, predsednika vlade, ki bi mađarski lahko govoril, kakšno ustavo imamo lahko in kakšne ne smemo imeti. Samo eh, mađarski voljivci so tisti, ki lahko o tem odločajo, kakšno ustavo bomo imeli. Mi smo pristaši umirjene razprave v Evropi. Gospe in gospodje, tu se želim odzvati na to, kar je povedal gospod Cohen Bondit. V bistvu me sploh ni poslušal, vendar bom vseeno skušal odgovoriti na njegove pripombe. Vem, da je on eh, tesno spremljal to, kar sem govoril v Budimpešti in druge, da je spremljal moje delo, spremljal je moje govore. In naj povem, Brusel ni Moskva. To bi rad povedal jasno in glasno vedno bom branil Mačarsko pred takimi napadi, ne glede na to, odkot prihajajo, tudi če bi prihajali iz Brusla. Kaj ti v bistvu nam vi hočete govoriti to, kar mi smemo delati in česa ne smemo delati. Vi tega ne morete in podporo na mačarskem za Evropo lahko povečam le, če lahko potrdim, da mačarske nihče ne bo govoril, kaj sme in česa ne sme. Tako. Kot vse kaže, v naših političnih razpravah, v naših razpravah nasplošno, se ljudje upirajo proti vladam, sam sem se vedno upiral diktaturam. In v skladu z evropsko tradicijo, Uh, oziroma, dogaja se veliko krat uh, eh, tako, da ljudje, katerih stranka ne pride v vlado, menijo, da če je zmagal nekdo drug, to ni več uh, demokracija. Uh, Euroskeptikom se zahvaljujem za eh, komentarje podpore. V bistvu ste pohvalili moje delo, ampak vse eno naj rečem v imenu mađarske vlade in v svojem lastnem imenu. Mi nismo euroskeptiki, mi sploh nismo skeptiki na splošno. Mi smo optimisti, mi smo eh, ljudje polni zaupanja, verjamemo v stvari in ne želimo se skeptično odzivati na stvari verjamemo v evropsko enotnost, verjamemo v evropsko sodelovanje in vem, da je tu generacija, katere stari starši so rekli, če v Evropi ne bo sodelovanja, bo prišlo do vojne, to jemljemo smrtno resno. In kot narod, ki je veliko trpel v svetovnih vojnah, bomo vedno podpirali evropsko enotnost, koncept evropske enotnosti, evropsko sodelovanje. Istočasno pa želim jasno povedati, da sem vedno bil prepričan, da je Evro, Evropa zelo dragocena. Prihajam iz mađarske eh, eh, in iz katoliška crkva ima eno kot osnovnih vrednot to, da je treba vedno stvari eh, spreminjati v crkvi. Provokativne izjave smo slišali. To je tudi korisno za EU. Če se formira crkva, Eh, se mora reformirati tudi Evropska unija. Taki provokativni komentarji so potrebni, zato ker to spodbudi razmišljanje. Kar pa zadeva samo ustavo. Najprej naj jasno povem. Evropska unija spoštuje nacionalno in ustavno identiteto svojih držav članic. To je povsem jasno in nedvoumno zapisano v pogodbah Evropske unije. In mi povdarjamo, da Mačari pišejo in sprejemajo svoje ustave. In to govorim sedaj vsem. Govorimo o ustavi, o življenju, o družini, o narodu, vse te vrednote in človeško dostojanstvo postavljamo v središče naše ustave. In to seveda podpirajo milijoni ljudi. Ljudje so veseli, da je to zapisano. E, in v Evropski uniji so tudi ljudje, ki niso le kritični do naše ustave, ampak ki cenijo človeško dostojanstvo, družino, e, nacijo. E, te vrednote so pomembne velikemu številu ljudi, veliko ljudi ljudi se strinjajo za njami, milijoni ljudi se strinjajo z nami in mislijo, da je to krasen rezultat. Za zaključek, naj vam povem, naj ne bo nobenega nesporazuma. Mnenje Beneške komisije, tu naj citiram tri stavke iz mnenja te eh, komisije. In sicer, Mačarska je sprejela novo ustavo, ki je v skladu s splošnimi evropskimi stališči v zvezi s tem, kaj je spremljivo za neko ustavo ali ne. In Beneška komisija pozdravlja dejstvo, da uh, eh, mačarska ustava temeli na vrednotah eh, in da upošteva demokracijo, da ščiti demokracijo in vladavino prava ter ustavnost. Ustava je v skladu s tem, temeljnim, eh, torej za listino o temeljnih človekovih pravicah EU. In narava, politična narava mađarske ustave je taka, da je to moderna demokratična evropska ustava Mađari in mađarski parlament. Tako kot piše v evropski pogodbi, bodo pripravili eh, pravila na podlagi te in uh, jih izvajali. Zahvaljujem se tistim, ki ste nam želeli vse dobro in naj povem, da mi je bilo veliko veselje sodelovati z vami v zadnjih nekaj mesecih. Ves čas mi je bilo to v veselje. Eh, veselje mi je bilo slišati ne samo besede pohvale, ampak veselje mi je bilo razpravljati, poslušati tudi kritiko. Na splošno rečem, da ste bili do nas prijazni in zato izrazam svojo hvaležnost vsem, vključno levici. In zato vas pozivam vse, da uh, nudite podporo polskemu predsedstvu, tako kot ste podpirali mađarsko predsedstvo. Najlepša hvala. Najlepša hvala, gospod pred, premije, da ste predstavili dejavnosti mađarskega predsedstva in tudi za dodane komentarje. Naj podarim, mađarsko predsedstvo je bilo do Evropskega parlamenta zelo prijateljsko. Mađarsko predsedstvo je tisto, ki je spreje, sprejelo pravilo o eh, stikih, o sodelovanju med Evropskih parlamentov, komisijo in svetom, in, da, tudi na področju večletnega finančnega okvira. E, to je za nas pomembno, to je bil naš cilj in e, naslednja štiri predsedstva bodo e, prevzela iste obveznosti, Poljsko, Dansko, Ciprsko in Irsko. Ta predsedstva bodo sledila korakom mačarskega predsedstva. To je zelo pomembno za naše eh, bodoče razprave o večletnem finančnem okviru. Še enkrat se vam zahvaljujem, gospod predsednik vlade, zahvaljujem se celi vladi, zahvaljujem se tudi podpredsedniku komisije, gospodu Šefkoviču in eh, zahvaljujem se tudi vsem mojim kolegom. Hvala lepa. da Vamos a continuar. Bomo nadaljevali našo razpravo. Potem, ko se boste vsi poslovili in ko, se, ko si boste še enkrat čestitali. To je naslednja točka na dnevnem redu. Je zelo pomembno poročilo.